Kolegi in kolegice, ponovno začenjamo z zasedanjem. Včerajšnji zapisnik in sprejeta besedila so vam na voljo. Ali imam tu kakšen ugovor? Ne. Potem so zapisniki sprejeti.